Hvala za vašo pozornost. Sedaj pa bi nadaljeval s sporočili. Hotel bi vam sporočiti, da sem pisal svetu in komisiji ter jih seznanil s stališčem parlamenta v zvezi z imenovanjem sedmih članov v eh, odbor za eh, zdravo hrano. Tu gre za 25. člen uredbe številka 178-2002 in to bomo tudi objavili. Iz skupine GUE sem dobil predlog, da